smo ga prekinili na zadnjem plenarnem zasedanju julija v Strasburu. Prosim vas, oziroma prisrčno vas pozdravljam na prvem plenarnem zasedanju po poletnih počitnicah. Začeti moram to plenarno zasedanje z žalostno napovedjo. Kolega in prijatelj Lothar Biski je 13. augusta nepričakovano umrl. Njegova Nenadna smrt nas je vse osupnila. Zgubili smo visoko cenjenega poslanca in osebo in kolega, ki so ga cenili v vseh političnih skupinah. Zgubili smo kompetentnega politika, ki je kot predsednik Evropske združene levice zelene nordijske levice oblikoval, sooblikoval Nemčijo in Evropo. Izgubili smo velikega prijatelja, ki je bil vedno skromen in lojalen, ki je bil visoko izobražen, ki je bil prijeten sogovornik. In kot takšen bo ostal tudi v spominu. Smrt Lotarja Biskija je velika izguba za naš parlament, boliča izguba za njegovo družino in za njegove prijatelje in v mislih smo pri njegovih svojcih. Prosim vas, da za minuto molka v spomin na Lutarja Biskija.